E, pa je na dnevnem redu skupna razprava na temo e, Filipinov e, in sicer gre za tri priporočila kolega Broka. Kar takoj dajemo besedo poročevalcu, kolegu Broku. Beseda je vaša. Gospod predsednik. Gospod predsednik sveta. Kolegice in kolegi. Odobriti moramo okvirni sporozum s Filipini, ki je bil podpisan 11. Eh, julija. Sko leto, če bomo to storili, bo lahko ta sporozum začel uveljati in še letošnjega bodo ratificirali države pri tem, o čemer glasujemo, je najbolj enostaven protokol zaradi pristopa Hrvaške. Mislim, da bi morali naše odnose, bilateralne odnose z Filipini okrepiti, ker je to v oboje stranskem interesu. Mislim, da bi lahko te odnose še bolj utrdili, če bodo Filipini stopili na pot eh, za demokracijo in eh, za varstva človekovih pravic. Potem bomo lahko odnose še izboljšali. Filipini za več kot 100 milijonov prebivalcev predstavljajo zelo pomemben gospodarski in politični partner za Evropsko unijo. Filipini ležejo na pomembnih pomorskih eh, poteh eh, v Južno-Kitajskem morju. Zaradi razprav, ki tam potekajo, je to zelo pomembno vprašanje, pri katerem potrebujemo partnerja, ki bo sodeloval v teh pogajanjih. Zato potrebujemo boljše odnose z Filipini. Filipini so vključeni v stalne spore v Južno-Kitajskem morju. Kitajska izvaja agresivne ukrepe na tem področju, kar ustvarja zaskrbljenost po vsem svetu. Še enkrat eh, bi povdaril poziv, da se ti spori rešijo miroljubno in na osnovi mednarodnega prava, pri čemer ne smemo kršiti pravic eh, svobodne navigacije. K temu bi spodbudil vse eh, partnerje in sicer, da poiščejo miroljubno rešitev in tukaj tesneje sodelujejo tudi pri izkoriščanju virov. Filipini so pomembni tudi v boju proti mednarodnemu terorizmu. Vojaške skupine v južnih eh, Filipinih eh, so po, tesno povezane z mednarodni terorističnimi skupinami, kot so Al-Kaida in ISIS in eh, zato moramo ukrepati skupaj proti tem mednarodnim organizacijam. Mirovni proces za Mindanao, dogovor iz marca 2014 za takšen eh, mirovni dogovor, je nekaj, če se treba držati, pri čemer je treba vzpostaviti nove osnovne zakone, ki bodo sprejeti v parlamentu. Novi predsednik Filipinom bo prevzel svoje mesto 30. junija. Mislim, da je podal nekaj ostrih besed, ki so sprožili razprave, politiko nične tolerance, kar vzbuja določen strah, ko se sprašujemo, kako se bo nadaljevalo za spoštovanje človekovih pravic, vendar pa je izrazil tudi pripravljenost nadaljevanja mirovnega procesa za Mindanao. Evropska unija je dala Filipinom eh, status eh, GSP plus decembra 2014, kar lahko koristim Filipinom in tudi Evropi. To je lahko dober zgled za druge eh, azijske države. če bodo Filipini seveda ratificirali mednarodno konvencijo o človekovih eh, pravicah, si prizadevali za boljše upravljanje, za varstvo okolja. To je seveda eh, predpogoj za pridobitev statusa GSP. Eh, Naj povem, da Če bo ta okvirni sporazum eh, sprijet, bi si morali kot Evropska unija prizadevati za čimprejšno izpogajanje trgovinskega sporazuma. Hvala lepa gospod Brok. Zdaj predajem besedo ministru Kundersu, podpredsedniku komisije, v imenu podpredsednice komisije. Hvala lepa gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se tudi Elmarju Broku za njegovo današnjo predstavitev. Naj povem, kako, da se strinjam z njegovim pogledom na to, kako pomembna je krepitev in utrditev odnosov z Filipino. Filipini eh, so veliko krat pocenjeni glede svojega pomena. Gre za ključnega partnerja za Evropsko unijo. Imamo uh, Eh, močne trgovinske odnose, gre za pomembno državo tudi zaradi strateškega položaja v jugovzhodni EU. Aziji. Zelo kompleksne situacije, tako notranje kot zunanje. Omenjali ste tudi eh, pomen mirovnega procesa za Mindanao. Treba je vlagati v mirovni sporazum in sprijem ustrezne zakonodaje na Filipinih. Med Evropsko unijo in Filipini obstajajo odnosi, ki temelijo na dolgi, dolgi zgodovini in na skupnih interesih. Leta smo praznovali 25. obletnico odnosov med Filipini in Evropsko unijo. V zadnjih eh, četrt stoletja se naše eh, partnerstvo razvijalo na različnih področjih. Eh, imamo vse več sodelovanja tudi na političnem eh, področju. Seveda pa je pri tem pomembno izpostaviti medosebne odnose. Vsi veliko nas to ve, ker so Filipini država, ki izvaža delovno silo. Zato moramo zagotoviti, da bo delovna sila, ki se izvaža tudi v Evropsko unijo, ustrezno obravnavala v smislu spoštovanja človekovih pravic upajmo, da bomo s tem dobili dober okvir, da bo ta odnos še rasel v naslednjih desetletjih, še posebej, ko gre za politično sodelovanje, politične vezi. Mačevska izjava glede eh, razvoja dogodkov v Južno-Kitajskem morju. Tukaj Evropska unija podpira mm, ta proces. Filipini so tudi pozdravili mirovni proces na Mindanao. Ta mirovni proces ima potencial, da prispeva tudi k boju proti radikalizaciji. Nekatere skupine, predvsem Abu Sayyaf, so uh, se zauzele za zavezništvo z ISISom. Zato moramo tesno sodelovati z eh, Filipini na čim bolj pameten način, tako da zagotovimo, da se bo filipinska vlada ustrezno spopadla z to grožnjo delamo na, torej, na političnih odnosih, poskušamo zacementirati, utrditi in zato imamo tudi pobudo v okviru sodelovanja ASEAN glede boja proti eh, terorizmom. Tukaj lahko delamo tudi na preventivi, ne samo na represivnih ukrepih. Pričakujemo, da bo eh, temo okvirnemu sporazumu sledila sklenitev prostotrgovinskega sporazuma. Dobro je, da je že potekal prvi krok pogajen o prostotrgovinskem sporazumom od leta 2015. Eh, status eh, GSP plus je eh, Filipinom mogoča boljši dostop do evropskega trga kar je seveda pogojeno z ustreznim spoštovanjem pravic delavcev, trajnostnega razvoja in podobno. Z podelitvijo statusa GSP, bodo Filipini lahko več proizvodov izvažali v Evropsko unijo, kar je povedal tudi že gospod eh, Brok. Vendar pa je opozoril tudi na to, da je treba še marsikaj narediti na področju konvencije o človekovih pravicah, kljub podelitvi statusa GSP. In kot ste omenili. In je to zapisano v poročilo, se to nanaša predvsem na reformo pravosodja in preprečevanje obojev zunaj pravosodnega sistema. Tudi eh, v resoluciji iz leta iz junija lansko leto ste upozorili na kršitve človekovih pravic eh, na ta način. V kratkem bo podpisan tudi horizontalni sporazum glede letalskih storitev med eh, Filipini in Evropsko unijo, kar bo omogočilo sprejetje bilateralnih eh, letalskih sporazumov, ki bodo usklajeni z evropsko zakonodajo. Kar zadeva nadaljni razvoj, Filipini so država z veliko neenakosti, tudi na področju izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja. Imamo večletni indikativni program, ki pokriva eh, leta do 2020 z 100 milijoni evrov, kar pomeni veliko povečanje, dva in polkratno povečanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Pomembno je, da sodelujemo z Filipini, ki bo do predsedovanja ASEANu v naslednjem letu. Mislim, da so Filipini zelo pomembni za nas, tudi zaradi svojega prizadevanja, da eh, se udeležimo vzhodnoazijskega vrha. Seveda. Mm, je treba nekaj povedati tudi o splošnih volitvah, ki so potekali 9. junija. Volilna udeležba je bila visoka, mnogo ljudi je volilo, rezultat pa je bil jasen. Izid, za izid se je zahvaliti eh, sodelovanju tudi Akinove administracije in eh, novo izvoljenih predstavnikov kar zadeva izjave pred volilno kampanjo in po njej, ki jih je dal zmagovalni kandidat, pa tudi drugi, glede eh, ponovne uvedbe smrtne kazni, glede tega lahko povem, da je Evropska unija trdno prepričana, da bo spoštovala oziroma da bo ustrajala na spoštovanju človekovih pravic v odnosih do Filipinov, da bomo konstruktivno sodelovali na vseh eh, področjih. Eh, novo vlado bomo ocenovali glede na to, kaj bo počela. Eh, čim prej želimo videti politično orientacijo Filipinov za prihodnost. 15. julija bomo dobili jasne načrte in sicer dva tedna po imenovanju oziroma ustoličenju predsednika. Upoštevati moramo različne elemente našega sodelovanja, raz, razvoj sodelovanja na področju gospodarstva, trgovine in hkrati spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj bodo govorili predstavniki posameznih skupin v imenu ELS. Gospod Werner Langen, prosim. Äh, Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi se priključil temu, kar sta povedala govornika pred menoj. Hvala kolegu Broku za to zelo dobro poročilo in hvala ministru za analizo problemov, ki še obstajajo. Kot predsedujoči delegacije ASEAN v parlamentu se vsekakor zauzemam za tak zaključek sporazuma o partnerstvu in sodelovanju pozdravljamo napredek in vemo, da je na Filipinih sedaj možno, da se spremeni oblast brez prelivanja krvi. Filipini so podpisali 8 od 9 konvencij za človekove pravice, je pa res, da obstaja še nekaj deficitov. 65 odstotkov izvozov iz eh, Filipinov je sedaj možno uvoziti v Evropsko unijo brez carine. Mi smo bili seveda udeleženi v mirovnem pos, um, procesu in uh, žal nam je, da se ta sporazum na koncu ni podpisal. Vseeno pa verjamemo, da bo to uspelo pod novim predsednikom na Filipinih. Upamo, da bomo na koncu torej podpisali prosto trgovinski sporazum za Filipini na podlagi tega sporazuma, ki je sklenjen sedaj. Torej, najlepša hvala za vašo pomoč. Uh, Najlepša hvala v imenu skupine SND. Gofredo Marija Bettini. Hvala, predsedujoči. Odobritev okvirnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Filipini je zelo pomembna zadeva. Zahvaljujem se vsem kolegom, poročevalcem v senci, predvsem pa kolegu Broku, ki je zelo eh, razumno upošteval predloge sprememb, ki smo jih ponudili in tako dosegel eh, kompromise, ki so bili sprijeti z veliko večino. Ta sporazum potrjuje to, kako želimo v Evropski uniji spodbuditi trgovinske izmenjave s to državo, pa tudi spoštovanje človekovih pravic in temeljih svoboščin, ki so predpogoji za um, trgovinske sporazume. Poleg tega uh, gre tukaj za tisti del sveta, ki se sedaj zelo, zelo um, razvija. Jugovzhod Azije, zelo rase, ima zelo veliko prebivalcev, predvsem mladih, ki si tudi želijo napredka. In med njimi so tudi Filipini, ki imajo že starodavne odnose z Evropsko unijo, imajo pa tudi velike težave, tudi s svojimi organi um, javnega reda in miru, ampak ne smemo pozabiti, da je to vseeno država, ki je velika demokracija in ki se zauzema za spoštovanje človekovih pravic. E, in zato moramo predvsem meriti na to e, spoštovanje človekovih pravic in temeljih svoboščin, pa tudi okoljskih pogojev in uh, drugih elementov, ki so vključeni v ta sporazum, uh, je nekaj, k čemur se Filipini s podpisom tega sporazuma zavezujejo. In zato dejansko upamo, da lahko trenutna filipinska vlada uh, spremeni situacijo v tej državi na bolje. Hvala. Gospod Bas Belder, prosim, v imenu EKR. E Najlepša hvala, gospod predsedujoči. ta eh, resolucija o Filipinih je pravilna. Napetosti v, na eh, napetosti, ki tam obstajajo, vplivajo tako na evropske kot na filipinske interese. Čez to področje potekajo zelo pomembne trgovske poti. To je tudi geopolitični faktor. In prav tako je potrebno spoštovati mednarodni pravni sistem. Eh, resolucija Evropskega parlamenta o situaciji v Južno-Kitajskem morju je zelo jasna. Potreba po mednarodni arbitraži je eh, tudi omenjena. To, o čemer govori resolucija, v bistvu predstavlja kodeks ravnanja za področje na področju Južno-Kitajskem morju. Ponovno moramo začeti delo, ki smo ga začeli leta 2002, tako da bo sodelovanje ustrezno potekalo. Gospod Ilhan Kjučok v imenu Alde. Uvaženi gospodin minister, uvaženi kolegi, vpreki svojata. Najlepša hvala, gospod predsednik. Značiteljen progres in ne slučajno prez dekembre 2014. godina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 To se nanaša na človekove pravice. Filipini so model za to regijo, saj so eh, Filipini eh, ratificirali že 8 od 9 glavnih konvencij na tem področju. Prav tako so Filipini pomembna država za investicije in veseli smo, da je ta sporazum bil dosežen. Poskušali bomo še naprej pomagati Filipinom, zmanjšati revščino, boriti se proti naravnim nesrečam, boriti se proti terorizmu, nelegalni eh, trgovini za ljudmi in pa podnebnim spremembam. Ne smemo podcenjevati teritorijalnih eh, zahtev eh, Kitajske na področju Južno-Kitajskega morja. Zato bi želel pozvati vse zadevne stranke, da se Eh, izognejo nepremišljenim ukrepom in da rešijo spor preko arbitražnega sodišča. Vesel sem, da so se leta 2015 že začela pogajanja in prepričan sem, da bo sklenitev tega sporazuma odprla nove priložnosti za trgovino in za vlaganje, kar bo koristilo tako eni kot drugi stvari. Najlepša hvala. V imenu NGL, gospod Takisi Hadži Goču. Stesi, ne bo si Evropa igeno si je 30 horas. Evropska unija in tretje države se lahko povezujejo na tak način, kot je s tem sporazumom, če je to seveda v skladu s prosto svobodno voljo enih in drugih. Filipini imajo velike težave z, na področju vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic in tudi velike razlike so med enim in drugim delom države. Eh, hkrati je mir in stabilnost tam um, stalno ogrožen in zato je treba uh, se zauzemati za miroljubno rešitev te situacije, pri čemer ima tudi Kitajska svojo vlogo. Saj se dogovarja tudi o vojaških vajah na uh, Filipinih in tako naprej. Tako da tak dogovor o uh, trgovinskem sodelovanju bi moral biti razširjen na vse države jugovzhodne Azije. In e, njihov namen mora biti tudi vzpostavitev miru in stabilnosti v tej državi. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospod Reinhard Bütikofer. Hvala predsedujoči. Naša skupina torej podpira ta partnerski sporozum za Filipini in bomo tudi glasovali za. V okviru sporazumom in sodelovanjem med EU in državami ASEAN so Filipini pomembna država in naše odnose želimo še izboljšati po menjavi oblasti, ne samo na gospodarskem področju. Upamo, da bo novi predsednik bolj odgovoren, kot je nakazoval, da bo v volilni kampanji. Kar se tiče zahtevne situacije v Južno-Kitajskem morju, pa podpiramo zelo miroven pristop k odpravi napetosti. Prav zato moramo podpreti tudi komisijo, ki se s tem ukvarja in odločitev te komisije morajo spoštovati vsi vključeni v ta postopek. Žal nam je, da je prišlo do kršitev človekovih pravic in da do tega še prihaja predvsem strani paramilitarnih milic. Prav zato uh, moramo nadaljevati za pogajanje za tako imenovano basic law na tem področju. Filipini so podpisali veliko konvencij uh, o spoštovanju človekovih pravic in upamo, da jih bodo začeli tudi uporabljati v praksi. Najlepša hvala. V imenu skupine FDD Fabio Massimo Castaldo. Eh, hvala, spoštovani predsedujoči. Sveda lahko podpremo to idejo o partnerstvu s Filipini, pa čeprav je treba poudariti tudi številne kritične točke. Tudi status SGP plus na področju človekovih pravic kaže, da je mogoče ta odločitev nekoliko preuranjena. Eh, tudi Amnesty International piše o tem, da v tej državi še vedno obstajajo oblike mučenja, ki jih eh, izvajajo tudi pripadniki policije in um, pristaši obroženih uh, eh, neuradnih vojaških sil. Hkrati je ta država um, v bistvu med Kitajsko in uh, Združenimi državami Amerike, ki se uh, eh, zauzemajo za vojaške vaje v uh, tistih vodah. Uh, in To je država, ki je v bistvu v pasti zaradi geopolitičnih prizadevanj drugih držav in zato moramo sedaj, po mojem, še malo počakati, da vidimo, ali bo do trenutno izvoljeni res uresničili to, kar so obljubljali v volilni kampanji. Hvala imena, v imenu skupine EFN, Mario Borgesio. E, e, Hvala lepa. Mnenje o tem sporazumu je seveda tudi podvrženo morebitnim posledicam, ki jih ta sporazum lahko ima in ki so lahko tudi škodljive za nekatere evropske proizvajalce, še zlasti za tiste iz moje države Italije. Ampak ta sporazum, ki naj bi omogočal Filipinom, eh, da eh, neobdavčeno izvažajo 66 odstotkov svojih proizvodov in med njimi so tudi obutev in tekstilni proizvodi, Eh, je morda nekoliko preuranjena odločitev. V redu, tudi Filipini zdaj naj bi imeli možnosti za prosto trgovinsko eh, delovanje, ampak vseeno pa eh, bi kdorkoli bi želel, svojo proizvodnjo prestaviti v Filipine oziroma tam trgoral eh, povezati z lokalnimi predstavniki in uh, vemo, da je to vse prej kot enostavno. Predsednik Duarte je sicer zastavil kar uh, ambiciozen program v svoji državi, vsekakor pa dvomim, da lahko ta sporazum prispeva k uh, hitri spremembi v tej državi. Filipina se sumi. Gospod Miljan Mon, hvala. Filipini so pomemben član ASEAN-a. To je država, ki je blizu Evropske unije. Z njimi imamo zgodovinske vizi in vse več skupnih interesov. Ta sporozum, ki ga bomo jutri sprejeli, predstavlja velik korak naprej. Okrepi eh, politično sodelovanje in tudi dvostransko sodelovanje na področjih, kot je boj proti revščini, proti podnebnim spremembam in terorizmu. Filipini so uh, trpeli uh, veliko zaradi prisotnosti turističnih stopin in tudi sedaj zaradi Daješa uh, eh, so v nevarnosti. Ta sporazum pa bo nadomestil uh, unilateralne dogovore, kakršne smo imeli prej s to državo. Uh, Prizadevamo si tudi za to, da bodo Filipini še naprej eh, nadaljevali z bojem proti nelegalnemu ribolovu in upamo, da bo Evropska unija to eh, odblizu spremljala, ter da bo tako res eh, prispevala k boljšim trgovinskim odnosom s to pomembno državo v Južnem Pacifiku. Hvala. Gospa Nina Gil, prosim. Hvala lepa, pozdravljam sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Filipinijo. To bo pomembna podlaga za močnejše sodelovanje s to eh, regijo, ki postaja vedno bolj politično in gospodarsko pomembna. EU je pomembna partnerica tako v trgovini kot na področju investicij. Ampak koliko teže eh, pa imamo, eh, ko sedaj sklepamo TTIP in če želimo biti prvi v tej vrsti, je zelo pomembno, da gremo naprej eh, v pogajanjih za prostotrgovinski sporazum, kar bo odskočna eh, deska za eh, sodelovanje z jugovzhodno Azijo. Kitajci provocirajo in zaradi tega nastajajo te napetosti vsak dan. Rešiti re, najti rešitev za to je pomembna ne samo za globalno stabilnost, ampak tudi za našo trgovino. EU mora postati proaktivnejša in vidnejša eh, igravka v tej regiji. E, istočasno pa ne smemo pozabiti na človekove pravice. Iz, iz, izvoljeni pre, predsednik eh, je včeraj e, povzročil precej zaskrbljenosti za svojim govorom. Hvala. Lepa.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 predsedujoči. Filipini so strateški partner v pomembni regiji na svetovni šahovnici. Imajo močan potencial za razvoj, eh, za poglobitev dialoga, političnega ter gospodarskega sodelovanja in zato je tu eh, treba si prizadevati tudi za eh, večje spoštovanje človekovih pravic, pa tudi demokratičnih načel v skladu s sistemom GPS Plus, ki trenutno velja. Evropska unija eh, mora stati Filipinom ob strani. Ob upoštevanju njihove gospodarske dinamike ter tesnih vizij, ki jih imajo z državami v svoji regiji, bi celotna strategija morala eh, eh, upoštevati celotno regijo in odnose med državami v njej ter prispevati k um, boljšim trgovinskim in siceršim izmenjavam med temi državami in Evropsko unijo. Sedaj smo prišli do postopka pritegni pozornost eh, predsednika kot prvi in zadnji, gospod Marjas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja, Sporozum o partnerstvu s Filipini je zelo pomemben predvsem za multinacionalke v Evropski uniji, ki skušajo vlagati v rastočo, rastoče gospodarstvo, pa čeprav eh, na račun eh, mizernih plač. Sicer v tej državi se teptajo človekove pravice, eh, delajo mladoletne osebe in otroci. Dva milijona je takih otrok, ki delajo. Mm, kršitve so na dnevnem redu. Eh, neenakost na socialni ravni je eh, plodna situacija za džihadiste, ki so tu vse bolj nevarni. Partnerstvo s Filipini je prav tako kot vsi drugi sporazumi z revnimi državami takšen, da bo škodil dr Evropski uniji ter njenim podjetjem. Eh, Multinacionalke pa zatiskajo oči nad kršenjem pravic v, držav, v teh državah. Hvala lepa. E, v imenu viceprofesorčej. E, Hvala lepa. <laughs> V imenu podpredsednice in visoke predstavnice za zunanjo in varnostno politiko, gospod Kenders, imate besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod, uh, predsednik. Ta razprava je bila zelo koristna. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem za jasne izjave. Vse sem si zabeležil, uh, vključno z vašimi pomisleki in pričakovanji v zvezi z implementacijo sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in tudi o odnosih med EU in Filipinijami razumem, da imamo vsi isto željo. Vsi si želimo še bolje razviti odnose med Evropsko unijo in Filipini, istočasno pa želimo zagotoviti, da to poglobljeno sodelovanje ostane na temelju naših skupnih interesov. E, tu je še nekaj težav, recimo kot so človekove pravice, e, lojalna konkurenca, situacija v južno-kitajskem e, eh, morju. Naj začnem z vprašanjem človekovih pravic. Želim povedati, naj vas ne skrbi, da bomo na nje pozabili. Naša ocena situacije v zvezi s človekovih pravicah je bila opisana v schemi, ki pokriva obdobje leto 2014-2015. To smo vam predložili januarja 2016 in mislim, da bomo še naprej presojali eh, spoštovanje konvencij eh, Združenih narodov in GoJust program bo pomagal okrepiti institucionalne zmogljivosti, kar pomeni, da ne bomo samo spremljali situacije, ampak bomo tudi pomagali okrepiti zmogljivosti in pa delo na tem področju. Leta 2017 bomo imeli splošni periodični pregled implementacije eh, in spoštovanja mednarodnih eh, zavez. Kar zadeva pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Ta so se začela ob koncu prejšnjega leta. Prvi krok je že za nami, potekal je maja letos in upamo, da bomo eh, zaključili sporazum, ki bo vključeval celo vrsto vprašanj. Kot veste, so na področju ASEAN-a Filipini zelo pomembni, so četrta največje gospodarstvo in drugi največji trg. Potem trgovina s storitvami med EU in Filipinami je tudi pomembna, predstavlja več kot 3 milijarde. Leta 2014 EU je tudi največji vlagatelj na Filipinih. Tega mnogi ne vedo, mnogi mislijo, da so ZDA, ampak ne. Evropska unija je tista. Kar pa zadeva nelojalno konkurenco, to so pomembna vprašanja in z njimi se moramo soočiti tudi v pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu. Posebna e, ocena učinka bo e, izvedena tako, da bomo vključili tudi te vidike, pa tudi dimenzije človekovih pravic. Prav tako bomo naredili oceno učinka vzdržnosti. Govorili ste tudi o zunanji in notranji strateški situaciji v eh, državi in izven države. Najprej je tu vprašanje južno Kitajskega morja in pa stalnega arbitražnega sodišča. Naj vam povem, kakšno je stališče EU. 11. marca je bila pripravljena izjava o tem in tam smo opisali svoje stališče in sicer povdarjamo pomen spoštovanja pravne države, pozvali k neuporabi sile in zmanjšanju napetosti. To so trije elementi stališča sveta. Kar pa zadeva samo vprašanje suverenosti, tu pa nimamo nobenega stališča, stališč ne zauzemamo. Evropska unija je pogodbenica eh, konvencije Združenih narodov o eh, pomorskem pravu in eh, res zaupamo vsem postopkom, ki potekajo. In poročilo bo dalo v javnost letos poleti. Kar pa zadeva odnose med Kitajsko in ASEANom. Tu je treba oblikovati ukrepe, ki bodo obnovili zaupanje in to bo najboljši način. Za zaključek naj povem naslednje. Pomen eh, notranjih mirovnih procesov na Filipinih. To bo eno od meril, zlasti za ljudi na Filipinih. Tako bomo ugotovili tudi, kako bo nova uprava, nova administracija lahko napredovala na področju mirovnih pogajanj, tako znotraj NPA kot širše. To, ta postopek bomo podprli. Ne bom se spuščal v podrobnosti teh pogajanj, ampak vidite, da bo Evropa podpirala tudi instrumente, ki podpirajo mirovni program, naprimer implementacija skupnega sporazuma. To je pomemben program, predstavlja več kot 5 milijonov evrov. Ta program se je začel izvajati, se bo začel izvajati, se je začel izvajati avgusta 2015. Hvala lepa. S tem se razprava zaključuje.